zapustil skupino JD in postal neodvisni poslanec. Od skupine ELS SD zelenih ALE sem dobil seznam imenovan za spremembe v odborih in med parlamentarnih delegacij. Če ni nobene pripombe, bomo potrdili ta seznam. v skladu z členom 216 poslovnika lahko